maximum. Dear oh, President, Meine Damen und Herren, Sie sind sich. Gospe in gospodje, verjetno ste vsi slišali za nesrečni dogodek, ki se je zgodil v tej dvorani naš kolega Papa Stankos je imel zdravstvene težave. Ne vemo, kakšna je končen, ne vem, kakšen je končen izid, kakšna je končna diagnoza, vendar pa je zadeva zelo resna. Kolegi, ki so poskrbeli za gospoda Papa Stankom, za Papa Stankosa, um, so res hvale vredni. Rad bi se jim zahvalil, gospodu Času Ten Tenoku, uh, kolegi Kumi, ki sta resnično odlično ravnala v tej izredni situaciji in upam, da bo to gospodu pa postankosu pomagalo. Herr Papastamkos ist. Gospod Papestankos je bil odpeljan v bolnišnico. Ne morem vam povedati nič končnega glede diagnoze. Takoj, ko bomo kaj več izvedeli, vam bom sporočil, za kakšno zdravstveno stanje gre. Zagotovo pa gre za diskretno zadevo. Lahko vam pa že kar takoj sporočim, da je njegovo zdravstveno stanje zelo resno. o tem sem obvestil njegovo družino in njegova soproga je že na poti v Štrasburg. Gospi eh, poslanke in gospode poslanci so me opozorili in prav imajo, da moramo premisliti o poteku glasovanj v Evropskem parlamentu. Gospe in gospodje, mogoče upoštevate, da glasujemo o zelo obsežnih poročilih, potem veste, da v takšni obliki ne moremo več obravnavati poročil naprej na zasedanju. Poročilo sem vrnil zaradi tega, ker se mi zdi preobremenjen v, na plenarnem zasedanju nam ni uspelo zmanjšati število predlogov sprememb in skoraj vse politične skupine so mi nakazale, da si želijo tega glasovanja. En od kolegov je prosil za preložitev obravnave in to smo zavrnili. Premisliti moramo, o tem, ne glede da bi kogarkoli krivili, da najdemo načine, da se izognemo temu, da bomo ure in ure glasovali, kajti na koncu ne vemo več, o čem smo glasovali in izgubimo celoten pregled nad vso zadevo. Zato se bomo pogovorili na konferenci predsednikov, kako bi lahko izboljšali naše postopke. Mislim, da govorim v imenu vseh, če rečem, da. Tisti, ki molijo, bodo molili in tisti, ki upajo, naj upajo, da bo gospod Papa Stankos uspešno prestal bolezen in da se bo kmalo vrnil v Evropski parlament. Hvala lepa. Pite. Pite, ja, kolege gospod kolega. Zvolite. Tak. Thank, thank you, uh, Ms. Oh, sorry. Ne. Se opravičujem. Kire predre. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zelo težek trenutek in seveda vsi molimo za gospoda Papastamkosa. Predsednik Šulc je omenil, kaj se je zgodilo med glasovanjem. Zato bi prosil vse službe, da natančno preverijo, kaj se je zgodilo. Kot je že rekel sam predsednik, kolegice in kolegi so se seveda ukvarjali z gospodom Papastamkosom, ne pa pristojni za to. Veliko prepozno se je zdravstvena služba odzvala na pomoč našemu podpredsedniku, zato da prosim, da to raziščete. Ja, Frau McGuinness. Gospa McGuinness. Eh, dejansko je bilo v tem primeru res zelo težko razumeti kaj je komisija hotela povedati imamo sedaj vsi v misli gospoda Papa Stankosta, vendar je treba stvari ločevati. Gospod eh, Šulc je omenil uh, opravljanje dela in eh, da bi zagovarjala delo odbora za kmetijstvo. Res moramo razmisliti, kako delamo. Predsednik te parlamenta je ravno kar rekel, da pogosto oglasujemo o zadevah, o katerih nimamo pojma in bodimo odskriti. Ne morete imeti zaposlenih uh, asistentov, ki delajo 27 24 ur na dan. Dejansko um, se je to potrebno glede na obseg uh, samih poročil, ki jih obravnavamo. Pravi čas je, da se usedemo in pogledamo, kako delamo. Količina dela, ki jo opravljamo, je taka, da je ne moramo uh, opraviti kakovostno. In, uh, Odbor za eh, kmetijstvo je obdelal več kot 8 tisoč amadmajev za to, da je prišel do nekega koherentnega dokumenta. Odbor eh, je želel omogočiti demokratično glasovanje, vendar če želimo vse to spremeniti, moramo eh, razpravljati. Mogoče je bila to cena, ki smo jo morali plačati visoka, da bi sploh začeli to razpravo, ampak izkoristimo to priložnost gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Imamo celo kopico prijav za besedo. Večina kolegov se verjetno prijavilo zaradi nesrečnega dogodka. Predsednik Evropskega parlamenta je kot vsi drugi in tudi zdravniško osebje, ki ga imamo v Evropskem parlamentu, parlamentu prišli takoj na kraj dogodka. Prosim vse, da se vsi zahvalimo vsem, ki delajo tukaj, kot tudi poslankam in poslancem in osebju. In mislim, da ni sedaj pravi trenutek, da na prenas zasedanju, ko niti ne vemo, kako se bo stvar iztekla, da sedaj analiziramo dogodke in sprožimo razpravo. Predsednik Evropskega parlamenta je dejal, in pri tem ga podpiramo in smo bili prisotni, da bomo premislili o razlogih in o posledicah, da ne želimo metati krivde na nikogar in da ne želimo s prstom kazati na nikogar. In zato vas prosim, da sedaj ne razpravljamo o tem in da postimo čas, da lahko v miru premislimo zadeve. In gospod predsednik je obljubil, da bo sam sprožil analizo in da bo temu primerno tudi okrepal in nas o tem obvestil. Zato vas prosim, da ne razpravljamo več o tem. Kdor to nujno želi, mu bomo seveda dali besedo, nikogar ne bomo zavrnili, vendar pa, da prosim, da ne začenjamo dela z analizo, ampak da si postimo malce distance. Vsi želimo vse najboljše in hitro okrevanje našemu prijatelju, gospodu Papa Stankosu. Želi še kdo besedo? Gospod Tengel. Ja, äh, Gospod predsedujoči, nekaj podobnega imam zapovedati kot vi, kajti mislim, da sedaj ni pravi trenutek, da analiziramo naše postopke in se sprašujemo, kdo je bil kje ob katerem trenutku. Vendar pa mislim, da v takšnih okoliščah ne moremo kar tako preiti zopet na dnevni red. To, kar se je zgodilo danes opovdne, je rezultat kopice dejavnikov v Evropskem parlamentu, ki kažejo na to, da vse ne deluje tako, kot je treba. Nimamo nobene boljše metode za to, da bi izboljšali in sedaj nas skrbi seveda zdravje gospoda Papa Stamkosa. Zato mislim, da moramo preprečiti, da se ne bo današen dogodek ponovil še jutri. Vemo, kaj se je zgodilo danes. Dve uri in pol smo pritiskali na gumbe. Zato prosim vse poslanke in poslance, da da ustavimo takšno delo v